Um, chers collègues, je vous propose de. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo s sejo in sicer ob predvidenem času. Gospod Gvalteri me je prosil, da vodim um, sejo, dokler ne bo prišel podpredsednik Kisbimberg. Um, dnevni red je bil uh, razdeljen, ni uh, um, pripomp in je zato sprejet. Eh, rezultati trialoga o zvezdi, to gre za sporočila predsednika. Torej, trialog 6. novembra od CBRD SRM. Torej, in prebrala bom sporočilo v angliškem jeziku. Ta trialog je potekal 6. novembra, Razprav, razprave so pokazale, da so še velike razlike med institucijami, predvsem um, kar zadeva stališče sveta. Torej gre za prak 100 milijard za ne GCE in tako imenovana fishing options. BRD, remaining... Kar zadeva ostale točke, pa je manevrski prostor za pogajanja. Eh, to velja predvsem za moratori in za predlog komisije, ko gre za preoblikovanje določenih definicij, tako kot to predlaga parlament 21. novembra po naslednji trialog. Potem 7. Eh, novembra je bil trialog od CRD 4 in 5. To je bil šesti trialog od teh dveh zakonodajnih besedilih. Eh, gre za kreditna tveganja in sorazmernost, predvsem tudi za nadzor, za po eh, enostavitve v zvezi s tem. In pogajanja se bodo nadaljevala 22. novembra, tako je predvideno. Upam, da nimate nobenih vprašanj, ker ti nisem vprašanj. Eh, predsednica in nisem bila na teh trialogih in tudi ne bi mogla odgovoriti. Jaz sem vam enostavno eh, prebrala to, kar so mi dali v roke. In sedaj bom nadaljevala o francoščini in sicer je to tretja točka diferencirano povezovanje. To je dosije, eh, ko, za katerega smo pripravili mnenje za odbor za ustavne zadeve in takoj dajem vsega, besedo našemu poročevalcu, eh, gospodu Doru Klaudijanu Fronculiki, eh, ki eh, bo predstavil predloge sprememb. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Želim najprej se zahvaliti poročevalcem v senci za sodelovanje pri oblikovanju tega mnenja. Veseli nas, da nam je um, uspelo najti soglasje, kar zadeva um, Evropski mehanizem za stabilnost in da se ta vključi v pogodbe EU. Kompromisi, ki so bili oblikovani s poročevalci v senci, pokrivajo najbolj pomembne vidike, e, vključno z, ehm, z predlogi v predlogi sprememb, kjer gre predvsem za konsolidacijo povezovanja znotraj Evropske unije, predvsem, ko gre za prizadevanje držav članic za večjo konvergenco, politično konvergenco in tudi gospodarsko usklajevanje. Metoda skupnosti je najboljša za delovanje Evropske unije in zato je treba poudariti predvsem, da eh, moramo zagotoviti eh, konsolidirano vlogo Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov pri gospodarskem upravljanju, tako da se poudari tudi demokratična odgovornost pri tem. Kar zadeva napredek pri bančni uniji, želim vam poudariti, da eh, se morajo pogajanja nadaljevati in treba je spodbuditi tudi pobude določenih držav, da se pridružijo tej pobudi. In želim poudariti predvsem um, iz vidika eh, konvergenske kohezijskih skladov, strukturnih skladov in skladov za naložbe in Evropske banke za investicije, um, torej eh, treba je povečati sredstva za te programe, ker gre za skupni cilj gospodarskega usklajevanja. Želim še dodati nekaj besed v zvezi z diferenciranim povezovanjem in to se včasih razume tako, da imamo e, člane prvega razreda in drugega razreda Evropske unije. In to lahko ogrozi delovanje Evropske unije, kar preprečuje globlje gospodarsko in politično sodelovanje med državami članici, kar, članicami, kar pa potrebujemo, da bomo imeli vidno tesnejšo zvezo. Ne sodelovanje Bolgarije in ne vključitev soldat, Bolgarije in Romunije v šengenski prostor je diskriminacija in poglablja te razlike med državami članicami. Želim se še enkrat zahvaliti eh, kolegicam in kolegom, ki so sodelovali in seveda bom rad odgovarjal tudi na vaše pripombe. Hvala. Za druge skupine, gospod Lanasu. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu, ker mu je uspelo združiti politične skupine za skupne kompromise, ki so spremljivi v ILS. Se strinjamo s politično skrbjo, ki je izražena v tem dokumentu. In sicer, eh, gre, če gre za diferencirano povezovanje, ne sme biti politični cilj ta, da bi imeli različne kategorije članic Evropske unije, dobre in slabe učence. Ne, so določene, določena področja, kjer so bodi si posebni postopki ali je politična volja držav članic različna, to je odvisno seveda od predmeta obravnave, ko gre za okrepljeno sodelovanje, ki um, se niso vedno v iste države članice, ki želijo napredovati na določenem področju ali ki, ki želijo tesnejše sodelovanje. Torej, nekatere na tem, na druge na drugem področju. Um, poročevalec je um, vključil številne naših predlogov sprememb, kompromisa pa ni bilo možno najti pri kompromisu E, in sicer um, ELS želi, da uh, tu uporabimo bolj tehnični instrument in ga omenimo. Um, in sicer iz programa, ki, ba, ki ga predlaga, predlaga komisija. komisija. ELS, če ne bo prišlo do kompromisa, se bo um, vzdržal pri končnem glasovanju. Hvala za skupino IKR. Joachim Starbati. Gospa predsedujoča, torej metoda povezovanja je, da nekatere države grejo pred drugimi, da nekako um, zgladijo teren, teren in druge potem sledijo. Integracija z dvema hitrostma je lahko sma, sm, sm, smotrna, razen če bi se nekateri želeli odklopiti od eh, tega gibanja. Ampak ideja, ki je za tem, je, da nekatere države grejo naprej in poskusijo, ali je možno izvesti nekaj ali ne. In tako razumem diferencirano povezovanje. In, eh, skupina IKR to podpira, vendar zdi se nam, da tu ne gre za diferencirano povezovanje, temveč za dodatne oblike centralizacije. Kajti vse se bere kot seznam želja za nadaljne težnje po centralizaciji in IKR tega seveda ne more podpreti. Razen tega se izrecno um, opozarja na ESM, ki je bil ustanovljen za reševanje um, stisk v evroobmočju in brez odprave teh problemov bi bil ogrožen projekt evra. To je bila temeljna ideja in države članice so dale svoj prispevek. In te države sedaj seveda pazijo na to, da so njihovi, pri, se njihovi prispevki uporabijo v nacionalnem in, in evropskem interesu. Če pa se govori samo o nadaljni centralizaciji, se to ne bo zgodilo in eh, to ni cilj. In eh, minister za finance Šolc Nemški je to tudi jasno rekel. Eh, sprememba ESM-a v smislu večjega vključevanja Evropskega parlamenta ne bi eh, bil, taka sprememba ne bi bila spre, sprejemljiva. In mnenja smo, da ne smemo iti v to smer in sicer, da druge države članice silimo v take oblike centralizacije, centralizirano povezovanje, temveč da države, da morajo imeti možnost, da zaenkrat počakajo. Dokler pa temu ni tako, bomo imeli težave. Torej, dati øh, soglasje temu poročevalcu. Hvala, gospod Stamati, za Alde, gospa Piring. Gospod Fonzulika, kolegice in kolegi, hvala za sodelovanje in za zadovoljiv rezultat. Z veseljem eh, lahko rečem, da Eh, smo dobili potrdilo za večino naših predlogov sprememb, ne moramo pa podpreti vseh kompromisov. Predvsem eh, spremembe v zadnji eh, minuti za črko E je vodilo do tega, da tega ne moremo več podpreti. Za prihodnost pa svetujem, da ne um, naredite teh sprememb v zadnjem trenutku, če je bila neka rešitev že sprejeta s kompromisom. Torej gre za bolj integrirano Evropsko unijo, za bolj odporno bančno unijo in za večjo demokratično odgovornost v okviru eh, upravljanja. Torej potrebujemo močnejšo Evropsko unijo in bolj povezano Evropsko unijo in zato gre v tem besedilu. Hvala za zelene, ni nikogar v dvorani. Gue gospoda Širdevana ni, ali želi kdo drug besedo za Guene, potem EFDD, tudi ni nikogar, ENF, tudi ne. In s tem smo že pri Catch the Eye in besedo dobi gospa Perez. Perez. Torej, eh, mogoče je malo prepozno, da... Eh, govorimo o načinu glasovanja in tudi o ustnih predlogih sprememb. Tu eh, pri kompromisu C prejudiciramo to, kar bo naslednik Evropskega mehanizma za stabilnost s tem, da govorimo o Evropskem denarnem skladu. Mislim, da bi bilo bolj prav, da pri kompromisu C prejudiciramo rečemo call for the establishment of the successor. Uh, Kajti nihče ne vemo, kaj bo pravzaprav naslednik tega mehanizma. Hmm? Malo vidim, ali še želi kdo besedo v okviru catch the eye, ne zato besedo spet dajem poročevalku, gospo, poročevalcu gospodu Funciliki. Želim se zahvaliti vsem eh, kolegicam in kolegom za prispevke. Razumem kolega, la, kolego Lamassurja, ki se želi vzdržati pri kompromisu eh, Ampak glasovali pa boste za poročilo, tako sem vas razumel, da se boste vzdržali samo pri glasovanju o tem kompromisu. Treba je torej konsolidirati Evropsko unijo, za to gre in zato je pomembno, da um, realiziramo to bančno unijo, ki si jo vsi želimo in zelo pomembno bi bilo za druge države članice, da se pridružijo bančni uniji in seveda tudi evroobmočju. Kljub temu pa je treba upoštevati dejstvo, da um, mi mnogi kolegi pošiljajo um, elektronska sporočila in opozarjajo na nevarnost um, Evropske unije z več hitrostmi. Ampak hvala za vaše sodelovanje. Äh, Hvala. Pozneje bomo potem tudi še glasovali. Naslednja točka je točka štiri dnevnega reda. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, socialnem skladu plus, kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih Zan je ter za sklad za azil in migracije, sklad za notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizume. To je zelo, zelo dolg naslov. Za pomembno temo poročevalka pa je gospa Maletič iz ELS, ki je ni v dvorani. Gospod Ferber nadomešča gospod Maletič. Markus, prosim. Hvala, gospod predsedujoči bom po angliško prebral. Predlog eh, za uredbo sveta in parlamenta o skupnih določbah združuje sedem evropskih kohezijskih skladov s skupnim upravljanjem. In sicer gre za poenostavljena in konsolidirana pravila za zmanjšanje upravnih bremen za programske organe in za upravičence. 142 predlogov sprememb smo prijeli za člene, za uvodne izjave in tako naprej. Vseh ni možno pokriti s kompromisi in bo treba glasovati posamečno o njih. Je samo skupina 15 predlogov sprememb, ko gre za stopne sofinanciranja, o tem eh, smo poglobljeno razpravljali in razpravljali ne vem, ali bo upoštevano naše mnenje. Pri tem um, ugotovili, da gre eh, tudi za točke, ki niso v pristojnosti našega odbora. Moramo se osredotočiti na ključne točke, ki so v naši pristojnosti. Deseta, čl, deseti člen um, in sicer gre za sklade ESI, dva predloga sprememb in 15 makroekonomsko pogojevanje. Poglo, 34 predlogov sprememb iz 141 eh, temu členu. Um, um, dogovoriti se moramo za 15. člen, torej makroekonomsko usklajevanje oziroma pojegovanje je podobno kot v sedanjem programskem obdobju na znovo predlogov sprememb um, ELS, ALDE in tudi nekatere druge eh, podpirajo ta predlog SND pa eh, um, predlaga nekaj novega, kar je predlagal tudi odbor Rige. Nek, Rigi nekateri sploh predlagajo črtanje člena 15. Pripravljamo kompromis in um, vemo, da moramo eh, povezati naložbe za dosego rezultatov, ehm, da eh, spodbujamo rast, ustvarjanje delovnih mest in razvoj poročevalka se želi zahvaliti vsem poročevalcem v Senci in se veseli finalizacije tega predloga v tem tednu in 21. novembra naj bi S in D potem glasovali o tem. Hvala za S in D poročevalca v Senci ni govoril bo gospod Fernandino. Hvala gospod Konsolino se opravičuje, da ne more biti prisoten na tej razpravi in v njegovem imenu naj preberem naslednje. Želim se zahvaliti kolegicam in kolegom, predvsem poročevalki gospi Maletič, ki so prispevali k razpravi v odboru i kom k temu dosjeju. Želim eh, se ustaviti pri treh vidikih. Želim se koncentrirati na najbolj sporno eh, no, točko 15. člen eh, ekonomsko upravljanje, kjer so predlogi spremen političnih skupin zelo različni, predvsem kar zadeva makroekonomsko pogojevanje. Želim povdariti, da skupina socialistov in demokratov je predlagala veliko predlogov spremen, ki gredo v podobno smer in sicer vsega, Eh, gre za črtanje predloga komisije v zvezi z makroekonomskim pogojevanjem. To je politično stališče, ki je v skladu z prejšnjimi pogajanji od CPR in um, to so takrat uh, glavne politične skupine že podprle. Pet let pozneje lahko še vedno rečemo, da smo šli v pravo smer. Gre za instrument, ki je kaznivega značaja ki kaznuje regije, zanika, za kar niso pristojne. In v letih krize je to bil naš eh, šibek člen in sicer naložbe, predvsem strateške naložbe v večjo odpornost, v izboljšanje življenjskih pogojev in v ustvarjanje delovnih mest. Komisija, 2017 eh, so proti Španiji in Portugalski uvedli določene ukrepe, vendar um, se je ta ukrep izkazal kot nepotreben. In sedaj je jasno, da je cilj makroekonomskega pogojevanja samo neke vrste dan moklejo meč za države članice, tudi za pogojevanje ukrepov, ki se sprejimajo in za notranje razprave. Kako je bilo možno, sprašujem komisijo, da se um, začasno um, ustavijo plačile iz kohezijske politike, če ni bilo prebirjeno vse v zvezi s ekonomskim upravljanjem. Kako je bilo to možno? In razen tega moram žal ugotoviti, da so bili vloženi tudi predlogi sprememb, ki gredo v čisto drugo smer, um, ki niso združljivi z našimi stališči in tudi ne z zdravim, uh, zdravo pametjo. Zdi se mi naprimer nevarno, da nekateri želijo um, v izrednih um, ekonomskih situacijah um, torej predvideti možnost, da se to ne izvaja. Gospod Stambati, prosim. Gospod Esok se opravičuje in me je prosil, da preberem oziroma predstavim njegovo besedilo. This opportunity to deliver some comments on the amendments. Ne. Ehm, hvala za vse predloge sprememb. IKR pozdravlja predlog za urejanje in povezovanje sedmih e, evropskih skladov z deljenim upravljanjem, da bi imeli skupni e, nabor e, konsolidiranih pravil in s tem zmanjšali administrativno breme za programske organe in upravičence. Ko gre za posamezne predloge sprememb, so največje razhajanja pri 15. členu, predvsem pri kako ravnati z začasno ustavitvijo obveznosti ali z odpravo takšnih ustavitev. Pripravili smo veliko predlogov sprememb in sicer, da bi črtali naprimer cel člen ali da bi nadzorni postopek bil strožji. Poročevalec, kot soporočevalec IKR, sem mnenja, da se moramo držati čim bolj besedila komisije, kajti tam so opredeljene določbe, eh, ki so se že izkazale v praksi v okviru sedajnjega večletnega finančnega okvira. EKR ne more podpreti predlogov sprememb, ki bi omejili vlogo sveta pri um, postopku odločanja. Um, um, Eh, uvede naj pa se odstopna klauzula, ki komisiji omogoča, da svetu priporoči odložitev v primeru izjemnih ekonomskih okoliščin ali na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice. Kar zadeva ostalo, so manjše, manjša razhajanja. Mi smo za prioritarizacijo se opravičujem, ne znam v angliščini izgovoriti besede prioritarizacija. Eh, projektov. Um, torej, kar zadeva, um, mis, eh, treba je zagotoviti posebna sredstva iz Evropskega socialnega sklada tudi za področje migracije. Smo pa za predloge sprememb, ki um, spodbujajo sodelovanje na, lekonjal, na lokalni regionalni ravni in razen tega delimo mnenje s poročevalcem, da je um, povezava s CPR, med CPR-jem in Evropskim semestrom dodana vrednost. Zato bomo glasovali pri proti predlogom, ki spodkopavajo to povezavo. Hvala. Vielen Dank, Herr Stabati, für... Hvala, gospod Stabati, za ALDE, gospod Tremoza. Hvala, gospod predsedujoči. Um, torej, skupina ALDE um, vidi predvsem zmanjšanje upravnih bremen za udeležence v tem ukrepu. Eh, fleksibilnost in učinkovitost sta v ospredju tega predloga in to je dobro. Razen tega je dobro, da države članice upoštevajo specifičnosti, eh, na katere opozarjajo lokalne in regionalne oblasti. Eh, vse države nimajo centralizirane birokracije in lokalne oblasti in regije morajo imeti določene pristojnosti in takšne predloge spremem smo pripravili. Liberalci so za pogojevanje, ki je povezano z evropskim semestrom. Doslej je bilo tako, moramo pa biti realistični. Liberalci so menili, da eh, je treba upoštevati priporočila za posamezne države. Ogledali smo si poročeval kompromise, smo za kompromis B, ki eh, pravi to, kar zagovarjamo. Ne razumemo, zakaj sta dve veliki skupini se odločili, da ne bosta um, se potrudili za kompromise. Kar zadeva kontroverzo v zvezi s 15. členom, je tako, da je naj bi bilo možno začasno ustaviti plačila, ko gre za težave s pravom Evropske unije. Um, komisija bi imela s tem tudi možnost, da um, zagotovi izvajanje prava zakonodaje, ki je bila sprejeta. Hvala, Ramon. Za zelene bi bil na vrsti sedaj predstavnik, ki pa ga ni. Gospod Ujigas eh, naj bi govoril za GUE, vendar ga tudi ni v dvorani. EFDD tudi ne bo se vključil v razpravo. Kolega Zanja tudi ni za ENF. Catch the Eye, gospod Ferber. Samo kratka pripomba kot koordinator ILS. 15. člen. Želim povdariti, da iz vidika ILS makroekonomsko pogojevanje je v srčiki skupnih določb. In če bi eh, se oslabil ta vidik to za nas nikakor ne more biti sprejemljiva opcija. Hvala lepa, gospod Peba. Ali želi še kdo besedo? Sedaj v tem postopku pritegni pozornost predsedujočega. Ne. Besedo dobi spet kolega Ferber oziroma sprašujem ga, ali želi povziti to razpravo imi, v imenu pročevalke. Ja, rad bom, rad bi sicer povzil to razpravo, ampak eh, moramo se osredotočiti na, na predloge sprememb, ki so v naši pristojnosti in upamo, da bomo dosegli rezultat, ki bo eh, takšen, kot si ga želimo, kot ikon sicer pa pripravljajo mnenje še Bač, Ikon, eh, Empel in Bitran, Agri, Piš in Libe. Um, glasovanje smo priložili na 20. november. Hvala danes za to razpravo o tej točki. Pravzaprav sedaj sledijo, sledijo glasovanja vendar so glasovanja predvidena šele za 20.10 uro, 20.10, 10 čez 8. Vem, da je to indikativna časovnica, ampak ker gre za glasovanja, mislim, da naj bi počakali 8 minut in zato prekinjam sejo do 20.10, 10 čez 8.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 in sicer da poročevalci in poročevalci v senci za naslednje točke ostanejo v dvorani. Danes imamo namreč eh, glasovanje samo o enem eh, dosjeju, veliko kompromisov je in za glasovanje ne bomo potrebovali več kot 3-4 minute, tako da se bodo vse točke potem eh, pomaknile naprej. Se pravi, tisti, ki boste na vrsti za naslednje točke na dnevnem redu, ostanite v dvorani. Sedaj bomo glasovali o osnutku mnenja eh, kolege Fronzulika o diferenciranem povezovanju. Najprej bomo preizkusno glasovali test. Prosim, da eh, pritisnete na enega izmed treh gumbov test. Ste vsi glasovali? Vse je v redu, ste vsi glasovali, tudi jaz bom glasoval. Dobro. Hvala lepa. In sedaj se bomo lotili pravega glasovanja in sicer kompromis A za, proti, sprejeto, kompromis B za, proti proti, zdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti. Glede kompromis C, ne, tu imamo še ustni predlog spremembe. To ni zapisano tukaj. Kolegica Beres, prosim. Ne vem, ali bo to mogoče, vendar če je mogoče, bi eh, tu dala pravi ustni predlog spremembe, ki ga bom dejansko ustno predstavila. In sicer v kompromisu C bi imeli na mesto call for the establishment of the European eh, eh, call for the establishment of the successor of the European stability mechanism. Ali ima kdo kaj proti temu predlogu spremembe? Očitno ne. Najprej bomo sedaj glasovali o kompromisu C z ustnim predlogom spremembe. Kdo je eh, za C z ustnim predlogom spremembe? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek štiri originalno besedilo za, proti, sprejeto, e, odstavek pet za, proti, pet, e, predlog spremembe trinajst, za, proti, zavrnjeno, večina je bila proti, ne, sedaj pa originalno besedilo. Ne se pritoževati, preden začnem. Prvotno besedilo za, proti, sprejeto, kompromis E, za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. In sprejeto. Sedaj pa besedilo v spremenjeni obliki. Za eh, glasujemo poimensko, za proti vzdržani. Sedaj bom pritisnil, ni treba veliko računati, konec glasovanja. 31 glasov za, 10 vzdržanih, ne, 9 eh, proti, 1 vzdržan. Sprejeto. Kolegi, ki sedaj pridete na vrsto v sledečih točkah, prosim, ostanite v dvorani. Thank you.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 Okay, colleagues, thank you very much. If those of you who are leaving can leave. E, kolegice in kolegi, če zapuščate dvorano, prosim, da to storite hitro in tiho. In Naslednja točka na dnevnem redu je točka 8, krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah. Ne? očitno ni to naslednja točka na dnevnem redu. Govorili bomo o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami. Eh, prosim poročevalca eh, gospoda von Weizsäckerja za uvodne besede. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nisem prepričan, da so prisotni vsi poročevalci v senci, ker bi pač morali govoriti o tem o pol deveti uri, ampak vseeno bi začel. Pomen eh, e, predloga o SBBS, ki temelji na znanstvenem delu, je, ima trojne cilje. Prvo je, da se najde primeren način, da se uh, uh, lotimo povezanosti med državami in bankami. SBBS eh, se ne loteva tega neposredno, vendar daje tehnologijo, s, katerim, s katero se da to vprašanje razrešiti pozneje v v Rigi. SBBS eh, ima simetrično konstrikcijo eh, in ne daje prednosti nobenih eh, državnim obveznicam. To bi bila namreč politična težava, če ne zgolj tehnična. In rejtingi niso najboljše vodilo za ugotavljanje tveganja. Eh, torej, SPBS eh, zagotavlja simetrijo in hkrati eh, ne zahteva eksplicitnih jamstev. In to je tudi drugi cilj, da zagotovimo varna sredstva za evro območje in Markus Ferber se nekoliko smehlja. Seveda smo lahko različnih mnen in naj omenim, eh, da smo imeli dve odlični predstavitvi strokovnjaki in tu smo si ogledali prednosti in slabosti eh, različnih eh, konstrukcij in tretji s tem povezan cilj je, da se zmanjša eh, destabilizacija eh, eh, v primeru krize, ko vsi iščejo rešitve v sili. Vemo, da se v takih situacijah marsikaj destabilizira. In dobro je seveda, če se lahko uh, zanašamo na ESM in ECB eh, e in podobno. Pomembno je seveda, da komisija ta predlog dokonča v razumnem območju. Moj predlog eh, se osredotoča na štiri področja, kjer se da po mojem mnenju nekaj spremeniti. Najprej regulativni eh, vidik SPBS-a. Jaz menim, da se ta uredba ne loteva povezanosti med državnimi obveznicami in eh, bankami, med državami in bankami. Vendar eh, mi ne želimo dobiti eh, situacijo, kjer eh, bi zašli eh, v zagate, naprimer, da bi podredne tranše imele ista zagotovi, zagotovila mi imamo tu različne vrste tranš, eh, nadrejedne, umestne, podrejene, to, ti so vsi v eh, portfelju. Če se pa nekdo odloči samo za podredne eh, tranše, to ni mogoče v skladu z mojimi predlogi sprememb. To je tehnično pomembno za nas, eh, da lahko sploh podpremo to uredbo. Drugo se je v nadzor. Tu smo imeli eh, lahek pristop v predlogu. Pomembno je, da dobimo trg, ki mu lahko zaupamo in meni bi bilo ljubše, če bi imeli neko eh, usklajeno in centralizirano eh, Eh, certificiranje, ki ga upravlja ESMA na ravni Evropske unije in eh, ne, eh, da bi imeli certificiranje na ravni različnih nadzornikov. Tretje vprašanje se nanaša na sestavo portfelja. Seveda lahko nastanejo težave, če neka država članica zaradi velikega presežka izdaja veliko državnih obveznosti delnicami. In eh, tu eh, zaloge državnih obveznic eh, morda niso primerne, da bi lahko sledili formuli, ki jo želimo. Neke države potem tudi ne bodo pravzaprav izdajale veliko državnih obvoz, obveznic. In zato, da uredimo to situacijo, smo sprožili proces, kjer je mogoče sestavo Eh, portfelja spremeniti eh, v nekem urejenem eh, postopku, da pač nihče ne zaide v velike težave v kriznih situacijah. Potem pa še četrta točka, ta zadeva prestrukturiranje dolga in Eh, eh, pomemben, eh, no, je poročilo Evropskega organa za sistemsko tveganje. Oni omenjajo, da lahko pride do interesnih konfliktov v primeru prestrukturiranja med državami, med različnimi tranšami, naprimer nadrejeno, podrejeno in srednjo tranšo. Eh, potem pa imamo še nekaj predlogov sprememb, kjer eh, predlagamo neke fiduciarne eh, rešitve za izvajanje predlogov ESRB-ja v praksi. Menim, da je komisija dala dober predlog, to je lahko dobro za prihodnja leta. Na ta način se lahko eh, lotimo eh, problema odsotnosti eh, resnično varni, varnih sredstev v evroobmočju. Tu imamo tudi neko rešitev za problem povezanosti držav in bank, vendar rešitev ni neposredna, temveč sledi v naslednjem eh, koraku. Mislim, da to lahko ta uredba doseže in veselim se predlogov sprememb um, poročevalcev v senci, veselim se tudi nadaljevanja uh, razprav uh, in tudi naslednjih sestankov. Hvala lepa. E, torej, prosim e, tiste v dvorani, da zaprosite svoje poročevalce v senci, naj pridejo kar se da hitro v e, dvorano, ker bomo nadaljevali, ne bomo čakali, ne bomo se držali časov eh, iz dnevnega reda, ti so nam rečle indikativni, prosim pokličite jih, da pridejo v dvorano. Sedaj pa poročevalci v senci, imate komentarje, gospa Hübner, ki bo govorila v imenu Fluvija Pročela. Ne vem, eh, eh, da bi Jakob kdajkoli bil tako navdušen nad predlogom komisije in tudi vsega, Eh, moj kolega je navdušen nad vami, Jakob. Res je prijetno, da lahko govorim. Eh, hvala lepa kolegici Danuti, ki me je danes eh, predstavljala. Žal mi je, ker nisem bila tu. Torej, ta dosje je zelo pomemben. SBBS naj bi zmanjšali slabosti, tveganja čestitam kolegu Jakobu von Weizerkerju za dosedanje delo. Prepričana sem, da bomo dobro delali tudi z drugimi poročevalci v senci. V zadnjih tednih smo na sestankih še izpostavili določene vedike, o katerih moramo še govoriti. Strinjam se s cilji predloga zmanjšanje eh, tveganja, preprečevanje eh, nestabilnosti. Pomembno je ohraniti nacionalne okvire kjer ti delujejo. Treba je zmanjšati tudi eh, povezanost med državnim dolgom in bančnim sektorjem. Eh, pomembna je tudi eh, previdnostna obravnava tranš. Naj še enkrat izpostavim, da si želim, da se pogovorimo o eh, različnih prioritetah in mislim, da lahko skupaj še okrepimo v evro območje. Hvala lepa, sedaj pa za EKR. Ja, uh, vielen Dank, Kay, uh, vielen Dank, Herr von Bernd Luke. Eh, hvala lepa, gospod von Weizsäcker, za to lepo poročilo in tudi hvala lepa za eh, dobre razprave strokovnjake, ki ste jih organizirali. No, jaz nisem tako navdušena predlogom komisije kot vi, eh, to tudi veste in naj predstavim svoje pomisleke. Ali obstaja za ta produkt sploh eh, trg? Eh, to je vprašanje, o katerih smo že govorili in tu smo vedno znova obravnavali. Menim, da se lahko trg razvije eh, šele, ko se odpravi regulativni privilegij za državne obveznice. In sedaj pa k točki, ki se mi zdi kritična. Vi predlagate, da se regulativni privilegiji da tudi takrat, eh, ko so SBBS v pravem razmerju med nadrejenimi, srednjimi in podrejenimi. Uh, uh, tranšami, iz tega pravzaprav uh, sedaj pravzaprav ni potrebno imeti ta državni privilegij, regulativni privilegij. Tu prihajamo pravzaprav na področje lesninjanja. Če govorimo o pozitivnih ocenah tveganja za državne obveznice, potem bi pomenilo, da bi na isti način morali ponderirali tudi listninjenje. E, to ni skladno s tem, kar ste prvotno povedali in v nadaljni razpravi bom pač tudi povedal argumente proti temu predlogu. Druga stvar, ki mi ni všeč pri predlogu komisije, je ta simetrija, ki jo vi hvalite. Menim, da ne smemo. Uh, predpisovati, da morajo državne obveznice ostati proporcionalne eh, eh, s kapitalom v tem procesu lesninjanja. Varne državne obveznice bi morali združevati v eh, produkte lesninjanja, drugo pa bi tranširali. varnost SBBS je pod vprašanjem tudi pri uh, tranširanju. Mi imamo določena tveganja državnih obveznic iz 19 eh, držav članic. Eh, državna insolvenca v večji državi bi lahko vplivala na druge države in Eh, nadrejene eh, ob, eh, tranše v 70 odstotkih morda tudi ne bi bile varne. Moramo razmišljati o združevanju listninjanja za evro območje. Jaz bi tudi dopustil, da razmišljamo o velikosti uh, nadrejene tranše, torej pod vprašanjem je teh 70 odstotkov, ali je to sploh zadost. In pomislimo, da bi Nemčija postala plačilno nesposobna in ali je tu 70 odstotkov res dovolj in zakaj ne bi trg eh, imel možnosti, da daje tudi eh, manjše Eh, nadrejene tranše na trg. Druge bi bile pač v srednjem območju. Eh, tu imamo potem lahko različne odstotke, jaz sem predlagal 10 odstotkov, eh, vendar o tem se lahko še pogajamo. Toliko za enkrat v imenu EKR. Za Alde, gospod Šambon, hvala lepa, gospa predsednica. Jaz se strinjam z navdušenjem našega kolege. E, tu gre tudi za znanstveno oceno. Parlament seveda lahko vedno izboljšuje besedilo komisije, vendar to besedilo komisije je dobro in tudi delo poročevalca. Tudi njegova priprava je dobra, pogovarjal se je strokovnjaki, opravil je dobro delo. Drugi so morda bili manj navdušeni od mene, vendar, če vzamem vse skupaj, so stvari pozitivne, sedaj ne bi šel v detajle, tu bodo vedno dvomi, 70-75 odstotkov, pomembna je politična volja, da naredimo nekaj skupaj. Eh, po tem uvodu bi pa predstavil še nekaj idej. To povezavo med bankami in eh, izvornimi državami moramo prekiniti, če želimo varne banke, te ne smejo biti pod vplivom državnega dolga lastne države. To bi bila prava smer. Lahko bi odpravili fragmentiranje trga, lahko bi okrepili stabilnost finančnega sektorja. In potem pa še nadaljna ideja, ki se nam zdi pomembna. Emisijska enota bi morala biti neka posebna enota, eh, ne bi eh, smela opravljati nobenih drugih aktivnosti. Se pravi, ta enota, ta organ bi moral opravljati samo to nalogo, to bi bila ta velika evropska naloga. Očitno obstaja želja, da bi imeli uh, krite uh, Eh, vrednostne papirje, ki so varni v tem trenutku. Nimamo dovolj varnih sredstev v Evropi in to je za nas eh, res zelo pomembno. Eh, sedaj so emisijski organi, zasebni organi. Dobro, naj so nadzor nad temi organi, ki izdajajo SBBS, ta nadzor mora opravljati eh, Evropska agencija za vrednostne papirje. ESMA mora opravljati to nalogo. To je povsem jasno. In s tem bo to eh, dejansko evropski vrednostni papir. Potem pa še nekaj. Stvar je komplicirana. Tu se zastavlja vprašanje, ali je podrejena tranša eh, primerna tudi za eh, posamezne eh, investitorje, za posameznike. Tu moramo dejansko biti iskreni. Ali bo SBBS dobro deloval v kriznih časih? To bomo poskušali zagotoviti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 delati nekih pretvez. Eh, govorimo veliko tudi o euroobveznicah, nekega dne bodo pač eh, potrebne. Eh, hvala lepa. Uh, Gospod Kortesan, hvala lepa gospodu poročevalcu za dobro sodelovanje in dobro pripravo dosjeja. Imeli smo res odlične pogovore s strokovnjaki. Najprej nekaj, kar ste vi povedali na koncu svojih uvodnih besed. Mi poskušamo najti rešitev, ki naj bi temeljila tudi na institucionalnih reformah. To mora biti jasno. To ne more biti nadomestek za reformo varnih sredstev, ki jih potrebuje evroobmočje. To je treba povedati na samem začetku. Pri tem predlogu imamo določene skrbi in tudi poročevalec je to že omenil. Kako je z negativnim učinkom v kriznih časih? O tem vprašanju smo se pogovarjali tudi na eni izmed predstavitev. Poročevalec je tudi povedal, da SBBS ne obravnava zadosti povezave med bančnim sistemom in državnim dolgom. in eh, potrebna so eh, še naprej varna sredstva, eh, tudi ko ustanovimo SBBS. Če upoštevamo manjše države, obstajajo seveda možnosti negativnih posledic za njih. Pomemben je pač različna sestava teh eh, obveznic in pomemben je vpliv na likvidnost držav. Ehm, no, kar pa zadeva predloge, tu pozdravljam številne elemente regulativna obravnava eh, podrejenih eh, tranš je nekaj, kar je treba še enkrat pregledati, zato da bi se izognili povezavi med bankami in državnim dolgom. In strinjam se tudi s tem, kar ste povedali na začetku vaše predstavitve. Eh, potrebujemo varovalke za to, da ne bi bilo preveč SBBS-ov na trgu eh, državnih eh, obveznic. Javni interes eh, ima prednost in to pomeni, da moramo tudi ugotoviti, kakšne bi lahko bile negativne posledice tega instrumenta, preden ga začnemo uvajati v prakso torej nekoliko sem skeptičen glede vloge SPBS-a. Mi moramo reči, da to ni rešitev za to, kar resnično potrebujemo in sicer mi potrebujemo resnično eh, varna sredstva. Hvala lepa poročevalcu. Nikogar ni iz skupine GUE ali pa iz EFTD. Eh, želi kdo govoriti morda? Potem ENF e Marko Zani. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo nakratko, kaj ti najpomembnejše točke so bile že omenjene. Hvala poročevalcu za ta osnutek. Po moje bo eh, to rešilo nekaj problemov, eh, ki so se pojavili oziroma ki so bili še vključeni v predlog komisije. Eh, torej predvsem eh, komisija je um, premalo opredelila um, preglednost in tudi certifikacijo, torej da ne bi imeli samo certificiranja, temveč da to preveri pristojen organ. Sem pa zelo skeptičen, uh, kar zadeva predlog kot tak nekaj kritičnih točk je že omenil gospod Luke. In sicer, um, kako bo trg sprejel tak instrument in predvsem tudi glede učinkovitosti instrumenta za uh, ne uh, eh, videna sredstva. Uh, po mojem, ta cilj ne bo dosežen. Evropske inštitucije se soočajo s težavo, da popravijo slabo delovanje ukrepov, ki smo jih sprejeli. In potem poskušamo najti neke fantastične rešitve, ki ne bodo um, razočarali nekoga s finančnim inženirstvom, ampak temelj vsega pa je delovanje evropskih inštitucij kot takšen. Torej, um, tako kot je bilo vzpostavljeno evroobmočje, ni netveganih sredstev, tako kot je to normalno v bolj razvitih finančnih sistemih. Torej, cenim to prizadevanje eh, poročevalca, da bi eh, premagali te objektivne težave s pomočjo finančnega inženirstva, da nekako vzpostavimo ta netvegana sredstva, vendar to ni možno zaradi pravil, ki jih imamo. In zato sem tudi zelo skeptičen, da bi ta instrument lahko služil čemorkoli. Nas in tudi sem skeptičen glede tega, ali bo ta instrument res uspešen med eh, zasebnimi vsega, Eh, subjekti, ki eh, naj bi potem eh, kupovali ta, um, te obveznice. Hvala lepa. Čas je še za postopek HDI. Želi kdo spregovoriti? No. Ne. Aha, tiho ste. Potem pa dobi besedo kar poročevali za zaključne besede. Hvala lepa. Vesel sem, ko vidim, da je vzdušje razprave, ki smo ga ustvarili. Dobro, kljub razlikam, ki jih seveda imamo med nami. In imeli smo zelo osebinsko razpravo. Naj morda izpostavim nekaj področji, ki mislim, da so pomembna. Najprej, mislim, da je to strateško-politično vprašanje. Vprašanje, in to se dotika tega, kar je teo gospod Luke, to je vprašanje koliko lahko v tej fazi sploh rešimo težave s tem dosejem. Naprimer, strinjam se z vami, profesor Luke, konceptualno, seveda, da bo slika celovita, moramo imeti celovito rešitev. In zato, da bi to potem pretvorili v politično realnost, namesto da bi nas destabiliziralo, bi potrebovali tudi quid pro quo. Z bolj fiskalno stabilnih držav, iz tistih, ki so bolj ranljive v tem trenutku. Biti moramo pa previdni, da ne bomo skušali nekako pogoltniti preveč naenkrat. To, kar sem skušal storiti in to, kar skuša storiti tudi komisija, je, da skušamo ustvariti prvi korak. To je pravzaprav korak, ko ne bo obžalovanja in strinjamo se, velikanskega trga te fazi ne bo. Trg bo razvit, ko bomo imeli potem že razvit trg za nadrejene tranše, ko potem čisto nacionalni vrednostni papiri tega ne bodo več uživali, te prednosti, ki bodo te nadrejene tranše. Ko bo to ustvarjeno, bo potem lažje v pogajanjih kasneje priti do dogovora v svežnju, tudi kar se tiče SBBS. Tako bo potem valutna unija bolj stabilna in prav tako bodo svobode razumne. To je prva pripomba. To je tudi razlog, zakaj ločeno obravnavam podrejene tranše. Ne želim tega akumulirati kajti tako bi se razmere poslabšale. Zadeve se ne izboljšujejo, ravno zaradi tega, ker včasih preuranjeno ukrepamo. To bi morali storiti potem v drugi fazi. Ne želim torej slabšati zadev in to je torej pred nami. To je torej pristop, ko obžalovanja ne bo. Raje kot tak pristop, kot trdim, da bi vse razrešili. Kar se tiče težave likvidnosti, to ste omenili vi, Marko Cani in Urtasun. Da, seveda, tukaj gre za trgovino. Niče se ne boste dobili za ston. In to je potrebno upoštevati. S tem vprašanjem se moramo ukvarjati. Kako? Tako da o SBBS mislimo kot o predlogu svežnju, povezavi z nekaterimi kriznimi mehanizmi, ki imajo pravko z likvidnostjo, ali tudi beknovarno, fenomen beknovarno. Torej, ta podrejena tranša bi lahko pomagala, ko bi imeli SM, previdnostno posojanje, in potem tudi ECB. In glede na postroj, ki ga imamo sedaj, če bo interakcija med temi instrumenti dobro oblikovana, potem mislim, da imamo možnosti, da bi prišli na boljše. Ampak spet izolirano, ločeno, pa nam to ne bo uspelo. Ampak to ni tako resno vprašanje, kaj ti ločeno bo trg za SBBS, tako je tako omen. Toliko za danes. Zelo se veselim prihodnih sestankov s poročevalci Senci. Mislim, da so že na našem dnevnem redu. Veselim se tega in bomo videli, kam bomo lahko prišli. Želimo rešiti težave, želimo se pokriti naprej. Skupaj seveda tudi s pomočjo e LS. Zelo sem hvaležen, Danuta, da ste se vključili v to. Razprave z materialom so bile plodne, da bi torej napredovali pri teh razpravah, pri naši agendi. Morda bo v svetu določena blokada, kar se tiče tega dosjeja. Nisem pa pripričan, ali bomo te težave lahko razrešili še za časa tega mandata ampak eh, odločno stališče parlamenta za pomoč svetu, morda pri prebroditvi težav. K temu moramo stremiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod von Weizsäcker. Časovni razpored. Imamo 20. november za predloge sprememb, 10. decembra jih bomo obravnavali glasovanje v Ekonopa na začetku januarja 2019. Torej, za tiste, ki delate na tem dosegu, predvidevam, da so ti datumi spremljivi. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, brez premora. Vidim, da je porčovaka tukaj, tako da ne skrbi. Gre za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah. Besedo pa predajam za začetek gospe Hübner. Prosim. Hvala lepa, predsedojoča. To je zelo drugačen dosje. Tukaj imamo dramatične razlike v odboru in verjetno tudi v parlamentu. Videli bomo, kaj bo to prineslo. Gre za prenos večine od tretjega člena iskanega sporozuma v pravni red Unije. 81 predlogov sprememb sem dobila na ta predlog. Kar nekaj skupin je, socialisti, pa tudi GUE, e, FDD in zeleni, ki v svojih predlogih sprememb enostavno zahtevajo za vrnitev predloga komisije. Moram reči, da imam težave s tem. Moram reči, da ne želim podpreti takega pristopa. Mislim, da moramo nadrevati s prenosom tega dela skanjega sporozuma. Prav tako mislim, da bi bilo zelo protiproduktivno, če bi zavrnili predlog komisije. Tudi za tiste, ki se jim trenutni fiskalni okvir zdi neustrezen. Politično pa bi bilo škodljivo za nas v Evropskem parlamentu. Tukaj gre za postopek posvetovanja, tako da svet mora dobiti stališče Evropskega parlamenta, ampak to ni zavezujoče na noben način. In to seveda ne zaustavi postopka v svetu. Prav tako, če bi svet sam zavrnil predlog, to ne bi pomenilo, da bi odpravili katerega dokumentov sedanjega fiskalnega okvira. Ne, še vedno bi veljalo to v trenutni različici. Tako da mislim, da zavrnitev tega predloga komisije bi bila politična izjava, to je jasno. Mislim pa, da bi to tudi postalo signale, ki mislim, da niso v interesu Evropskega parlamenta. Najprej mislim, da bi s takim pristopom poslali sporočilo, da sprejemamo medvladne rešitve, da to za nas ne predstavlja težav. To pomeni, da bi se vrnili na naše prvotno stališče Evropski parlament, na kateri se boste spomnili, se je boril za to, da bi v to pogodbo vključili 16. člen ko bi naj vključili to torej v pravni okvir Unije. In to bi potem se zoprstavilo kar nekam stališčem Evropskega parlamenta. 2015 smo imeli poročilo o pregledu ekonomskega upravljanja okvira, povezanega s tem. Dejali smo, da bi to, ta pogodba bila izven okvira Evropske unije če bi se to zgodilo, bi to bil korak nazaj. To smo dali in potem smo zahtevali, da se to ponovno vključi v okvir EU. 2017 smo sprejeli dva ali tri celo poročila, ko to tudi zelo jasno, odločno omenjamo kot zahtevo, ki prihaja strani parlamenta. V vseh poročilih o bančni uniji spet govorimo zelo odločno proti med vladnim dogovorom. In pravimo, da moramo to vključiti v evropski pravni red. Mislim in upam, da bomo kot parlament zavrnili medvladne rešitve in da bomo imeli dobre razloge za to. Drugo vprašanje, ki ga želim omeniti, potem, ko sem prebral vaše predloge sprememb, pa je, da mislim, da če ne bomo prenesli tega dela pogodbe, bi to pomenilo, da bi zamonili, zamodili priložnost, da se Evropski parlament vključuje tudi na daljne sprave in na daljne preglede fiskalnega okvira. S tem predlogom direktive mislim, da se pomikamo, kar se tiče pogodbe, pravnega statusa, ko Evropski parlament nima nobene vloge v nobeni obliki, nobeni fazi. to primerjamo s pravnim statusom, ko bi se Evropski parlament, ko bi se z Evropskim parlamentom morali posvetovati in bi moral pripraviti mnenje. Mislim, da ne smemo zamuditi te priložnosti, da bi lahko dobili več vpliva na vprašanja, ki so povezane s fiskalno politiko. Različna mnenja so večinoma Alde in EKR, ki predlagata prilagoditev besedila komisije, potem pa tudi mnenja, ki ali zavračajo, zeleni pa poleg zavrnitve predlagajo tudi kar nekaj znatnih vsebinskih sprememb direktive. Naj povem, da če bomo vključili določba, to je to direktivo, ki so neposredno v nasprotju šesterčkom, dvojčkom ali fiskalno pogodbo samo, potem Mislim, da bomo nasprotju z zakonodajo in izvajanjem, kajti kar nekaj elementov evropske zakonodaje že imamo na isti ravni, ko predpisujemo določene elemente in to bi potem ustvarilo pravno negotovo zmedo, prav tako pa tudi dodatno kompleksnost, kar se tiče ključnih političnih vprašanj. Zato mislim, da je najbolj razumna strategija, ki jo prelagam, da to prenesemo na način, ki bo neutralen, ne bo povzročil zmede, kar se tiče tudi nacionalnih pravil, glede fiskalnega, fiskalne pogodbe in tudi kar se tiče tega, da bo to pripravljeno na prihodnost. Tisti, ki ste bili pa tednom ni tukaj, ko smo imeli razpravo predsednikom Evropskega fiskalnega odbora, smo lahko videli, da je razmislek o prenovi tega fiskalnega okvira se že začel. In tudi prenova šestrčka in dvočka je predvidena za 2019. Mislim, da bomo imeli priložnost izkoristiti vse te primere. Naj omenim, da tako dvojček, kot tudi tri četrtine šestrčka so v postopku soodločanja, če bomo to torej vzeli resno, bo parlament imel veliko možnosti soodločanja. Naj še enkrat izpostavim za konec, da mislim, da moramo odpraviti medvladne rešitve in zavrniti to, to moramo storiti. Če bomo pa zavrnili ta predlog, pa rešitve ne bo, ne bomo ničesar doprinesli. Se prečujem, da sem bila tako dolga, ampak bila sem bolna, ko je bilo to poročilo prvič predstavljeno, tako da sem želela za to nekoliko bolj podrobno razložiti svoje stališča. Nič hudega, imamo dovolj časa. Vem, da veliko poročalcev se incituje, ni tukaj, tako da nekaj časa imamo. V imenu SND, Juba je. Dans, comme la rapporteur vient de le dire odzvala, tako kot je povedala poročevalka. Imamo zelo eh, različne politične stališča za nas socialiste. Tu ne gre samo za institucionalni pristop, temveč um, to, kar šteje, ni, da damo signal v interesu parlamenta, temveč v interesu evropskega prebivalstva. In po finančni ekonomski krizi 2008 smo sprejeli različne proračunske ukrepe, ki so bili verjetno potrebni, vendar tudi zelo drastični. Um, torej gre za nadzor nacionalnih proračunov, potem bolj soliden eh, proračunski okvir in to je vodilo tudi do recezije v Evropski uniji. Torej, to je realnost eh, v številnih evropskih državah in zato za eh, evropski socialisti niso za um, vključitev pak za stabilnosti in rasti v evropsko pogodbo, um, dokler ne bo poglobljene razprave in spremembe tega pak pakta. Um, tajti, kajti treba je spremeniti ta pakt, predvsem tudi socialnimi spremembami v Evropski uniji, predvsem v evroobmočju. Ampak ne samo, da analiziramo um, proračunske podatke brez globalne vizije za izboljšanje zadev, torej treba je upoštevati vse socialne, ekolske, ekonomske uh, kazalnike, ne samo proračunske. Um, in Portugalska je zelo zanimiv primer tega, in zato smo um, predlagali zabrnitev tega besedila. Um, kaj ti um, mm, mislimo, da nimam ničesar vključiti, to bi bilo treba globalno spremeniti. Ja, Robecila. Hvala lepa. Moje ime je EKR. Prosim, Robecile. Hvala lepa. Najprej naj povem, da sem vesel, da je poročevalka pripravila kratko in denato poročilo. Enako lahko rečemo tudi za vsebino predlogov sprememb, ki so bili poda, podani. Vendar pa predlog, da bi zavrnili predlog komisije, je nekoliko zmedel, kaj ti spomnim se, kako težko je bilo za mojo državo iziti iz finančne krize, ko smo govorili o med vladni pogodbi fiskalnem okviru, VKR, smo imeli delegacije, ki niso podpisale te medvladne pogodbe in so stale izuzete iz fiskalnega, fiskalne pogodbe. Vendar pa pogodba o stabilnosti usklajanja in upravljanju ekonomske in monetarni uniji, PSU, to je bilo spet že leta 2012 od 25 držav pogodbenic, jih 22 veže že fiskalna pogodba. Fiskalni sporozum prav tako smo se strinjali, da bi fiskalni sporozum morali vključiti v petih letih v evropski pravni red. To smo za sedaj že zamudili. Zato torej ne vem, zakaj bi predlog komisije sedaj bil nedobrodošel, tako to vidijo nekateri člani odbora. Ne gre samo za fiskalno previdnost. Potrebno je spoštovati tudi skupna pravila. Vedno se lahko pogovarjamo o mejah prožnosti in potrebah po naložbah v določenih obdobjih, vendar pa lahko vidimo, da je število držav članic, da so številne države članice se ukrepile po krizi, ker so se držale pravil, fiskalnih pravil in jih ne kršile. Kar se tiče večjih sprememb, pa lahko vidimo tudi vlogo tako imenovanih neodvisnih organov. Ti organi morajo resnično biti nepristranski, morajo prevzeti normativne odgovornosti in ne smejo iti prek področja svojega delovanja. Prav tako bi člane morali imovati ne samo na podlagi izkušenj, ampak tudi na podlagi zla slug, ne glede na politično afiliacijo. Tako da pozdravljam večino predlogov sprememb poslanki poslancev in veselim se plodne razprave in potem iskanja dobrih kompromisov. Hvala. Hvala lepa. Iz Alde ni nikogar. Tako da gremo na zelene. Gospod eh, Lambert. Hvala lepa, predsedujoča. Človeško se je motiti. Tragično pa je, če pri tem strajamo. Gospa Hübner, vse čas nas eh, spominjate, opominjate. Vse čas nas opominjate, da imamo kar nekaj resolucij Evropskega parlamenta, kjer je zapisano, da bi naj skaj nepak naj prelili v pravo skupnosti. Mislim, da moramo biti dosledni. Pri vseh teh resolucijah je rečeno po oceni in pregledu. In to se ni zgodilo. Nihče, no, to ni res, ampak večina parlamenta se ne sprašuje o temeljih evropskega ekonomskega upravljanja. In zelo jasen bom. Ne verjamem, mislim, da ne moramo imeti monetarne unije brez skupnih pravil. Ampak istočasno ne moremo imeti monetarne unije brez odločne, odločnih mehanizmov za finančno solidarnost. In zelo veliko je še elementov tukaj. Ko menimo, da bi lahko imeli monetarno unijo, skupni pravili, ECB in, tako, in to je to, pa ni tako. Torej, podali smo predlog spremembe za zavrnitev in to z razlogom, ne zato, da si ne želimo pravila, ampak zato, ker A, in to sem že dejal, pravila, ki so trenutno veljavi tudi v pogodbah, nimajo znanstvene podlage. Sploh ne. 3 odstotki, 60 odstotkov, to so popolnoma politične številke. Ni nobenih znanstvenih temeljev za to. Sem inženir in vem, da ste me že slišali, da sem to več, večkrat povedal, ampak če sprememo odločitve, morajo biti utemeljene na znanstvenih podatkih. Pri glifosatu, na primer, nam znanost daje veliko pomembnih informacij. Ampak pustimo to v strani. V tem trenutku imamo torej fiskalna pravila, ki nis, nimajo znanstvene podlage, poleg tega pa je dokazano, da so prociklična morda bi, preden se odločimo, da karkoli storimo s temi pravili, jih morali pregledati. Ne, da bi jih kar zavrnili, črtali, ampak da jih spremenimo v nekaj, kar bo ekonomsko smiselno, pa bo poštevalo tudi dejstvo, kot je Huk dobro dejal, da so pravila za to, da služijo ljudem. Ne bom sprejemo, deste, da so finančni trgi podaljšek ljudstva. Ne, niso in to se je tudi pokazalo. Finančni trgi so tu zato, da bi povečali bogatstvo, ki jih neustrezno imenujemo investitore, morali bi jih imenovati lastnike kapitala. To je ponoma neutralno. Investitorji to ima preveč pozitivno konotacijo, kajti večina jih ni, ložbenikov, ampak iščejo samo rente in noben liberalec tega ne sme podpreti, ampak bojim se, da veliko ljudi v parlamentu to podpira. Da, podali smo predlog spremembe, da bi zavrnili to besedilo, kaj ti res je. Ne, ne mislimo, da je fiskalni pakt, ko ga imamo sedaj, tak, da bi ga lahko vključili v pravo EU, kaj ti to bo že slabe razmere še poslabšalo. Ker nismo leni, pa smo se odločili tudi, da vam bomo poslali predloge sprememb, ki namigujejo na to, kakšna bi ta integracija bila, če bi bila urejena na ustrezen način. Najprej, da bi najprej oblikovali pravno podlago za to, da zagotovimo pravice Evropskega parlamenta. Veliko revolucij se je začelo z motom, ne bo davko brez reprezentacije. Tukaj imamo torej fiskalni proces, ki ga upravljamo. Tako da je vedno manj demokratične odgovornosti. In drugič, kar se tiče korektivnih ukrepov, če imamo torej podivjan primakljaj ali dolg, in to se lahko zgodi, do določene mere je lahko to zelo nevarno za monetarno unijo in tudi za posamezno državo. Več je načino za popravke. Če v svetu, ko imamo fiskalne in finančne sisteme konkurenčne, potem bo končni rezultat seveda tak, da bomo zmanjšali socialne izdatke, naredili trg dela bolj prožen in bolj tisti, torej, ki iščejo samo rente, imeliš več možnosti, več manjerskega prostora. Zato obstaja tveganje potem za te prave ustrezne fiskalne programe. Če lahko pravim besedico varčevanje, plačevanje poveča družbeno neenakost, lahko pa proračunske korektivne okrepe izvajamo na drugačen način, kot je Finska to pokazala na začetku 20 let, da lahko zagotovimo, da tisti, ki imajo več, prispevajo več. In če bi delničari tudi prispevali več, k rešitvi finančne krize, bi jih verjetno potem degradirali pod eh, mejo biliona, ampak to je druga tema. Potem pa, kar se tiče neodvisnih organov, torej, glede teh korektivnih ukrepov, želimo si, da je to družbeno in okoljsko naravnano. Enako tudi z neodvisnimi organi. Tukaj, neodvisni organi. Seveda, lahko imamo neodvisne organe, s tistimi, ki niso politično pristanski. Ampak, s tem, dobro, s tem se strinjam, ampak potem lahko tudi imam veliko organov, neodvisnih organov, narekvajo, ki imajo neoklasične ekonomiste. To celo ni pravljica, to je šala, to je super primerek lažnih novic, nič ne povedo v našem svetu. Torej lahko toleriram nekaj teh lažnih znanstvenikov, ampak potem bi pritegnil prave ekonomiste, ekonomiste, ki poznajo našo družbo, tudi kako deluje. Torej, lahko bi imeli raznolikost teh neodvisnih organih, potem bi bilo to dobro. Mislim, da moramo nekaj storiti za to, da ohranimo našo monetarno unijo, da pa to, kar je sedaj predlagano, ni ti blizu tega. Hvala lepa. E- Hvala lepa, dobro je, da imamo veliko časa. Običajno je pet minut in tri, ampak če želite več časa, potem lahko to storite. Tako. Marisa Matijas eh, Gue. Hvala lepa, govorila bom portugalščini. Obrigada, eh, predsednik. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Tudi mi smo podali predloge sprememb in sicer kar se tiče zavrnitve te zakonodaje. Ne zaradi tega, da smo leni, ampak iz političnih razlogov. In počansko politiko že dolgo pripravljamo in tisti, ki so bili svoj čas za fiskalni pakt, lahko danes ugotavljajo, kaj se je zgodilo v teh zadnjih nekaj letih in kakšne rezultate so ti ukrepi prinesli. Zato mislim, da ne moramo političnih odločitev graditi na ideološki slepoti. Mislim, da moramo voditi to razpravo, zato da se izognemo tej politični slepoti. Včasih se lahko motimo, popravimo napake, to drži. Če bomo vsi ustrezno prevrnotili fiskalni okvir, potem ne gre za to, da vse postavljamo pod vprašanje, ampak seveda to tudi ne pomeni, da se države ne smejo skrajvati, ampak pravila, ki so bila, pa morajo biti spoštovana. In tukaj to nima znanstvene podlage, to je popolnoma poljubno tudi pri izvajanju. In to ima negativne učinke. Delno se pravila strogo izvajajo, imajo včasih pa ne. In potem imamo še neodvisne ravni. Poglejmo si to. Ne gre samo za to, da bomo imeli določen organ, ki bo potem potrdila te proračunske odločitve. Tukaj gre za institucije, ki lahko demokratično izvajo nadzor. Moramo imeti tudi demokratično odgovornost, ampak tudi rezultatov ni. Zato tukaj napredka ne bo, če bomo nadaljevali tako. Prihajam iz države, ki je predvsej trpela zaradi trojke, zaradi vrčevanja, portugalska torej. Država, ki je trpela zaradi te idealiste, eh, oprostite, politične slepote, ampak lani smo uspeli doseči preobrat. In to zato, ker smo se borili proti temu, kar je predlagala komisija. Rezultati so sedaj veliko boljši, kot če bi izvedli to, kar je nam bi bilo predlagano. Zato torej, čisto iskreno, mislim, da če si iskreno ogledamo rezultate tega prilagajanja, lahko ugotovimo, da ne gre samo za povečanje neenakosti, temveč tudi še za druge negativne vidike. Zato mislim, da moramo globoko dihniti in premisliti o tem, kako naprej. Zelo veliko nezadovoljstva je zaradi Evropske unije, tudi zato, ker so ti pristopi neustrezni za evropejce in EU. Zato moramo razmisliti o proračunski politiki. In to ni ta politika, ki jo izvajamo sedaj. Kaj ti? če smo pred prepadom, potem bi bilo napak, če bi storili korak naprej. Jasen signal moramo podati usklajevanja na področju proračunske politike, ampak to ni bilo storjeno. To, kar se je zgodilo v preteklosti, je bilo, da smo imeli ideološko slepoto in to je bilo zelo slabo za EU. No... Hvala lepa. Drugih ni tako, da sedaj kaj HDI, gospa Beres. Madame la Présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je to pomembna razprava. Torej, način, kako se vodi ekonomsko politiko v Evropski uniji, nimamo pogosto možnosti, da veliko povemo tudi o vsebinah. Dve zadevi želim povedati in treba je, da se razume to sporočilo. Noben v Evropi ni mnenja, da pakt za stabilnost, eh, da je dober okvir za vodanje ekonomske politike v evroobmočju. Ali mogoče ljudje, ki so zunaj realnosti, če vidimo, da to vodi v izvolitev Salvinija, potem vidimo, da nekaj ne eh, deluje v redu. Ne moremo eh, se delati kar naprej, kot da eh, govorimo samo o pravnem okviru, ne da bi govorili o ki, eh, vprašanju, ki tiči za tem. In sicer nikoli se nismo ukvarjali s temi davki v eh, okviru skupnosti. In gospod Lambert je opozoril na to. Vidno smo rekli, da bomo opravili najprej resno oceno, evalvacijo. In torej, če eh, govorimo o tem sporazumu o upravljanju oziroma tudi o davčnem paktu, potem moramo reči, da ta ocena ni še bila v celoti izvedena. Vendar um, slišim nekatere, ki pravijo, da je parlament, eh, ima tu samo svetovalno vlogo, da mora biti vljuden in tako naprej. Ampak to nima smisla. Eh, dobro se spominjam argumentov, ki smo jih slišali v naši skupini in tudi v vaši skupini, gospa Hübner ko je šlo za Evropski mehanizem za stabilnost in tudi za, um, da, torej da bodi si, da imamo pravne ali ekonomske vidike, da moramo um, kljub temu se potruditi za ta skupen pakt. Um, um, Eh, v teh pogojih se mi zdi, da je eh, nujno, da ne spremenimo pravne podlage, kajti to eh, bi vodilo do. Torej, treba je spremeniti gospodarska pravila, ki morajo biti v skladu z našimi cilji in tudi s trajnostnim razvojem, kar se ne upošteva v besedilih, na katere se sklicujemo v tej razpravi. Hvala lepa, predsedujoča. Seveda moramo spomniti, da proračunski sporazum je bil nujen dogovor, ko smo se soočali s stotniško krizo držav in potem je ta rešitev na medvladni ravni izven EU bila podana in države, vlade so že na začetku dejale, da bomo v končni fazi to integrirali v EU, v pravni red EU. Ko je šlo seveda tudi za ovrednotenje teh pravil in tudi smo rekli, da jih bomo spremenili, če bo to potrebno. Sedaj, ko danes torej slišimo, da tisti, ki so proti temu predlogu komisije, enostavno proti pravilom, da parlament torej potem podpira medvladne dogovore, če držite to, potem moram reči, da je to enostavno. Ne, drži. Če bi zavrnili predlog komisije, potem bi hm, samo zahtevali, da se določbe analizirajo in potem pravila prilagodimo tam, kjer je to potrebno, kot je to tudi bilo načrtovano. Zato gre. Ne gre za to, da bi te medladne sporozume ovekovečili. Kaj pa naj storimo po izkušnjah z vrčevalno politiko v zadnjih letih? Kaj lahko storimo glede na nejasno razlago pravil, vedno ko imamo snutek proračuna, ko država članica vlade in Evropska komisija ne doseže dogovora, tudi neodvisni organi ne, kar se tiče izvajanja teh pravil. Torej, imamo več kot dovolj znanja, da storimo to, kar bi morali, da vse skupaj natančno preverimo, potem pa razmislimo o pre, po spremembah, ki bi bile potrebne, kaj ti tako bi potem imeli ustrezen odgovor za EU. In potem bi proračunsko politiko lahko bolje usklajevali, vejo in to tako, kot od nas pričakujejo to državljani. Hvala. Hvala. Ne vidim drugih prijav za razpravo, zato dobi besedo spet poročevalka gospa Hübner. No, e, take razprave že dolgo nismo slišali. E, razprave o paktu za stabilnost in rast v okviru davčnega okvira. Ampak mislim, da tu razpravljamo o zadevah, ki pripadajo različnim ravnim te razprave. To, kar pravim jaz, vključitev večine tretjega člena fiskalnega pakta, to ne pomeni sprememb šestirčka ali dvojčka ali sprememb eh, pakta za stabilnost in rast. Za to ne gre. Cilj je popolnoma drugačen. In In sicer eh, se lahko, lahko argumentiramo tudi iz zahtev parlamenta izpred nekaj let, da ta eh, sporazum vključimo v evropsko zakonodajo. In to je preneseno tudi deloma že v nacionalno zakonodajo. In ne more biti tako, da moramo vse najprej sprazniti in potem vse zastaviti na novo, tako kot si to zamišljajo nekateri, kar zadeva ekonomsko politiko ali tudi um, proračunsko davčno politiko in tako naprej. Če želite uporabiti to direktivo, da spremenimo celoten okvir, je to pravno nemogoče. Zato vaš predlog eh, tega tudi ne predlaga temveč zavračate to. In to razume, samo, razumemo kot politični signal vaše jeze um, in vaše želje, da se lotimo vsebine, ampak pri tej direktivi za to ne gre. Če bi sprejeli predloge sprememb nekaterih kolegov, potem ta direktiva ne bi bila konsistentna z preostalim okvirom, ki pa ga ne spreminjamo z direktivo. Torej, ta direktiva samo deloma spreminja in vključuje to, kar še ni vključeno v zakonodajo EU, vendar s tem ne zapiramo nobenih vrat in ne finaliziramo um, reformo fiskalnega pakta. To se sploh ne dotika tega, kar ste vi omenili. Ta razprava še začenja. Ehm, torej gre za eh, davčni okvir, ehm, revizija šestirčka in dvojčka bo v naslednjem letu, ampak to je nekaj drugega. In zato predlagam, ehm, da upoštevamo to, kar sodi v to direktivo in v prenos. Tu ne govorimo o spremembah pogodbe, temveč o tem, kar je še ostalo v tem okviru, ki ni vključen v evropsko zakonodajo zato predlagam, da nadaljujemo razpravo s tistimi, ki to želijo, ampak jaz ne vidim možnosti za veliko kompromisov. Um, v sredo bi imeli še sestanek s tistimi, ki to želijo. Torej, to bi bilo na vsak način dobrodošlo. Ampak živimo nekako v različnih eh, pravnih svetovih um, z EKR in ALDE um, bi uh, se lahko strinjali z njihovimi predlogi sprememb, drugače smo pa zelo narazen. Pervanš, jaz äh, vas razumem in sem tudi na vaši strani mnogo čim, ampak to je drugačna zgodba, to je druga zgodba, ne smemo mešati obih ciljev. Kaj ti pri tem majhnem delu tretjega člena gre za nekaj drugega, kot to, o čemer govorite vi. Torej, da potrebujemo to revizijo in tako naprej. Ja, ampak eh, tega ne bomo dosegli na ta način. Želi, da bi si, da bi lahko, ampak mislim, da to ne bo šlo. Hvala. Hvala. Eh, torej tisti, ki se ukvarjajo s tem dosjejem, se lahko srečajo v sredo in si ogledajo, kaj je možno. Sicer pa bomo v ikonu glasovali 27. novembra. Eh, verjetno bomo morali konec koncov glasovati o tem in sedaj smo pri zadnji točki na našega dnevnega reda in sicer je to letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske unije investicijske banke, poročevalka je Barbara Kappel, ki eh, dobi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, pol deset je ura, eh, čas, za katerega je bila predvidena ta razprava, kajti zadnja razprava je trajala zelo dolgo. Pri letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke smo imeli tudi veliko predlogov spremim, za 30 odstotkov več kot lani, 165 vsega skupaj, ampak to zaradi dejstva, ker smo zaradi kratkosti poročila eh, samo 220 znakov, nismo imeli toliko možnosti vključevanja besedila. Zato se zahvaljujem poročevalcem v senci za predloge sprememb, ki so tudi pomagali um, um, narediti to poročilo bolj celovito, kot je bilo uh, prvotno. In tudi sama sem podala predloge sprememb. Zaradi tega velikega števila sprememb smo dodali tri nova poglavja, ki jih pokrivajo um, um, kompromisli in sicer tax compliance, external lending mandate eh, in še tretje poglavje. Torej imamo 15 členov prvotno in za nekatere teh odstavkov pravzaprav ni bilo predlogov sprememb. Na tehnični ravni smo zelo dobro napredovali jutri zjutraj, Imamo še zadnje tehnično srečanje ob osmih in upam, da nam bo uspelo, da se potem dogovorimo za skupno besedilo, kajti naslednji teden naj bi v odboru Ekon že glasovali o tem poročilu. Upam, da se bomo jutri zedinili, sem optimistična in se veselim jutrišnje razprave. Thank you, Mrs. Capel. Um... Hvala. ILS e ni to nikogar. Sandal Lunes iz moje skupine se opravičuje. Um, um, gospa Lunes v zadnjih letih um, se je zelo ukvarjala s tem v zadnjih letih um, in tudi odbor se ji mora zahvaliti, ona je prevzela novo funkcijo v Belgiji. Eh, vendar ni še bilo določeno, kdo jo bo nadomestil. Gospod Papa Mudlis za skupino Gujej, tu za druge skupine, pa ni predstavnikov. Hvala lepa. Torej, ne bom govoril samo v imenu moje, svoje politične skupine, temveč mogoče tudi tistih poročevalcev v senci, ki danes ne morejo biti navzoči. Um, to poročilo, ki nam je bilo sedaj predstavljeno, za to poročilo smo pripravili več predlogov spremem kot v preteklosti in to ne je zato, ker je besedilo omejeno, temveč zato, ker je poročevalka eh, v razpravi zvrnila naše predloge, bila je zelo nefleksibilna. Ne moremo enostavno eh, pospraviti določene zadeve v predale, temveč pred sabo imamo poročilo, eh, naprimer o načinu ustanovitve Evropske investicijske banke in sedaj so cilji za Evropsko investicijsko banko bolj ambiciozni, kot so bili na začetki, začetku. Tako da bo več naložb v periferne regije, ki potrebujejo več investicij, predvsem eh, v času krize. Ehm, tako da bo zagotovljena tudi večja preglednost teh investicij in odgovornost, demokratična odgovornost strani Evropske investicijske banke. In seveda je treba bolj upoštevati tudi socialno politiko. Raz, trajnostni razvoj za leto 2030, tako kot e, je to, so to opredelili Združeni narodi kot cilj moramo eh, zahtevati od Evropske investicijske banke bolj ambiciozno politiko za naložbe, tako da bo prišlo do trajnostne rasti, predvsem za mala in srednje velika podjetja, tako da se bodo lahko odprle inovacijam. In zato moramo opustiti logiko business as usual, predvsem v tistih regijah, kjer je brezposelnost visoka in ali kjer je tudi veliko migracije ali kjer je veliko primankljaja v okviru kohezijske politike. Jutri zjutraj ob osmih eh, se bomo še enkrat srečali s poročevalci v Sinci. In še enkrat bomo podali predloge. Doslej so po poskusi poročevalke oblikovati kompromise niso bili zadostni. Um, mislim, da eh, to, kar predlagamo mi, podpirajo tudi druge poročevalci, poročevalci v senci, ki pa danes ne morejo sodelovati. With that, I'd like to hand back to the rapporteur for... Hvala, dobi besedo spet eh, poročevalka gospod Kapel. Eh, hvala lepa, eh, kolego Papa Dimulisu, za, to, za ta prispevek jutri. Upam, da bomo dosegli zadovoljiv rezultat za vse. Tako da bomo v naslednjem tednu v odboru lahko glasovali o tem poročilu. Hvala lepa. Torej, eh, srečanje poročevalcev v senci jutri, 19.20. pa bo glasovanje, novembra pa bo glasovanje v odboru ikon. Razno, deseta točka, dva člana sta še tu, ne vem, ali želite kaj povedati potrasno, če ne, eh, zaključujem sestanek. Naslednja seja bo eh, ponedeljek 19. novembra, od 3 do 18.30 in 20. novembra od 9 do 12.30 in 14.30 do 18.30. Hvala za pozornost in želim vam še prijeten večer.